explicaciones de voto. Explicaciones. Torej, obrazložitve glasov. Gospod Karas eh, ima kot prvi besedo. Gospod Strešek je poročilo Karas. Senor Strešek, tiene la palabra. Gospod Strešek, beseda je vaša. Predsedajci, pane predsedajci. Gospod eh, predsedujoči, naj razložim, kako sem glasoval. k poročilu gospoda Karasa o kakovosti statističnih podatkov. V poročilu je veliko dobrih zadev, vendar sem se zdržal pri glasovanju, zato ker se ne strinjam z poročevalcem, da bi moral Eurostat tukaj odigrati prevladujočo vlogo, ko gre za izvajanja nalog nacionalnih statističnih uradov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Strejček, gospod Hanen. Hanen! Disculpe, senor presidente, no le vi con todo esto. Gospod Hanen, nisem vas slišal, glasno je. Yeah niste bili prizadeli. Gospod predsedujoči, žurnalistični kliše, da govorimo o tragedijah, vendar pa gre za tragedije v Sofoklejevem s mislo. Ko smo govorili o zmenjavi dolgov Nemčije in Grčije, smo mislili, da je to spremljivo. Ne smemo pa dopustiti neke naravne ga popravka, tako da bi se Grčija ponovno postavila na noge in na evropski trg. Raje se gremo spreminjati statističnih podatkov, tako da bodo evropske agencije poskušale preprečiti nekaj, kar ni treba, kar ni mogoče preprečiti države, tudi druge v sredozemskem eh, prostoru, so v času stagnacije, vendar pa to dosegamo tudi za nas. In tukaj se kaže cilj Evropske unije, to je zaposlovanje svojih lastnih zaposlenih v institucijah. Hvala lepa, gospod Kamal. Thank you very much, Mr. President. I think when Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če pogledamo nazaj na kakovo statističnih podatkov v določenih državah članicah, postane popolnoma jasno, da mešitarijo pri svojih eh, knjigah, eh, da jih potvarjajo in eh, v takšnem stanju so tudi njihove ekonomije. Seveda se vsi strinjam, da potrebujemo boljš kakovostne statistične podatke in da potrebujemo boljše zbiranje statističnih podatkov o naših gospodarstvih, vendar pa tega ne moremo uporabiti kot izgovor za to, kar je Evropska visoko gospodarsko upravljanje. To ne sme biti izgovor za komisijo, za evropske institucije, da ima dostop do nacionalnih proračunov držav članic, preden se ti proračuni predstavijo parlamentom teh držav. Ne smemo izkoristiti krize in napak, ki so se zgodili v tih krizi, kot izgovor za več evropskega nadzora in upravljanja. Moramo se naučiti nekaj iz lekcij krize izboljšati moramo svoje podatke, pa tudi poskrbeti za konsolidacijo naših eh, lastnih financ. Hvala lepa. Prehajamo na poročilo gospoda Olejničaka. Prvi ima besedo gospod Kilam. Gracias, prezidente. Hvala lepa. Podprl sem poročilo o strategiji za Balsko morje in sem zadovoljen, da so bili moji amadmaji sprijeti. Ampak na določenih mestih bi si želel, da je poročilo eh, bolj eksplicitno, kar pa zadeva 34. odstavek. Pozivamo komisijo, da poskrbi za presojo vplivov na okolje energetskih infrastrukturnih projektov. Nismo pa omenili, da komisija da je komisija, da komisija ni upravila svoje dolžnosti, da bi opravila srezno študijo za projekt Severni tok. Zato pozivamo vse države eh, na okolje Baltskega morja, da se pridružijo eh, konvenciji ESPO. Morali bi pa morali eksplicitno oziroma izredno omeniti tudi Rusijo, s tem bi bili naši celi doseženi. Gospod Kilam gospa Mazzoni. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Podprla sem to resolucijo, po mojem mnenju je zelo pomembno, da ta pobuda živi v Baljskem morju. Uvedena je bila ta makroregija kar je pomembno na politični kot tudi strateški ravni. Gre za pomembne elemente, ki jih je mogoče vključiti v operativno strategijo. Pomembno je tudi, da odpiramo novo perspektivo z to novo pobudo. To pomeni, da lahko vzpostavim tudi druge makroregije, ki bodo izkoristile izkušnje te regije pri svojem oblikovanju, tako bo kohezijska politika ponovno bolj zaživela. Komisijo bi prosila, da se bolj ukvarja z finančnimi sredstvi. To se pravi, da odobri več finančnih sredstev. Strinjam se z zavrnitvijo, kar zadeva uporabo dodatnih novih resursov. Sem pa prepričana, da da za makroregijo ne bo mogoče doseči uspehov brez izkoriščanja resursov. Resursi so potrebni, sredstva so potrebna. Gospa Maconi, najlepša hvala. Nadaljujemo z gospodom Tunaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za ta dokument. Veseli me, da je bil sprejet. gre za strategijo za Baltsko morje in poziva koordinaciji aktivnosti držav pri teritorijalnem razvoju. V dokumentu je omenjenih je več aktivnosti, več dejavnosti. Ena je tudi ekološka dejavnost. Veseli me, da so bili moji amadmaji vsega. kar zadeva presojo vplivov na okolje. Ko gre za velike energetske in infrastrukturne projekte, da so bili ti moji amadmaji sprijeti. Strinjam se, da na osnovi te strategije lahko okrepimo sodelovanje s tretjimi državami. Veseli me tudi, da da bomo pri eh, reviziji naredili velike korake v tej smeri. Hvala lepa. Prehajamo na poročilo Karaca. Gospa Vajdere ima kot prvo besedo. Atvainojas prezident Kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par Baltijas jūras strateģiju. Eh, hvala lepa tudi sama sem želela nekaj povedati k Baltskemu morju. Lahko povem nekaj o tej strategiji. Vidal Kvadras, Kongs. Gospod Vidal Kvadras, želel sem govoriti o Baltskem morju. Smem. Tam sem se prijavila. Bueno, bien, bien, si, si, hable del mar Baltico. Ja, tata. V redu, prav. Torej, kar zadeva strategijo za regijo Baltskega morja ta regija ima velike razvojne možnosti in strategija je že dobila zagotovila za financiranje strani Evropske unije, vendar pa potrebujemo neko strukturo, ki bo izvajala to strategijo. Potrebujemo koordinirane programe sodelovanja za zasebna podjetja, za inovacije, za raziskave. Predvideli smo Eh, posebno enotno patentno politiko za regijo Baljskega morja. Želimo spodbujati sodelovanje znanstvenikov in strokovnjakov, gospodarski razvoj pa je zelo povezan, od, zelo povezan z to strategijo. Projekt Rej Baltik je bil dan na let, ga je treba spet aktivirati in peljati naprej. Projekti za inovacije in infrastrukturo, pa mora dobiti prednost. Zato sem tudi podprla to poročilo. Naj podam tudi izjavo o poročilo gospe Kraca. Izvolite. Ja, muy bien. Adelante, adelante. Torej, kar nadaljujte. Par ziņojuma attiecībā par reģionālo politiku. Zdaj pa torej k regionalni politiki, kohezijska politika in cilj 2. Predvidevajo pomoč tam, kjer je visoka brezposelnost in kjer se ljudje odseljujejo. 5,7 milijonov je bilo tukaj podeljenih, še vedno pa imamo zelo velike razlike. Najrevnejše regije so najbolj trpele tudi zaradi gospodarske krize potrebujemo pomoč, to pomoč je treba omogočiti in to mora ostati tudi prioriteta. Sveda je treba zagotavljati konkurenco, vendar pa mora biti konkurenca tudi poštena. In to je treba upoštevati tudi pri regionalni politiki, sploh v tistih regijah, kjer je razvoj podpoprečen v primerjavi z Evropsko unijo. Mogoče ti moramo praktično pomoč eh, tudi za podporo malim in srednjim podjetjem, tiste, ki delujejo inovativno in gospodarno. Te je treba spodujati. Hvala, gospod eh, Henen. Kako je z vašim znanjem grške klasike? Gospod eh, predsedujoči, kateri so najbogatejše države v Evropi oziroma tiste, kjer so državljani najbolj bogati OECD je objavil leto 2008 podatke, to je zadnje leto, za katero imamo podatek. Najbolj bogate države so države članice eh, prostotrgovinskega sporazuma v Evropi. Ne glede na to, v kakšni finančni krizi so bili, to velja seveda tudi za Švico in Islandijo. In EFTA ima 214 odstotkov toliko dohodkov kot eh, Evropska unija. Zakaj je tako? To bi moralo biti povezano z pogodbami z Evropsko unijo. Ko smo v ker so vključene v prost pretok vsega, so pa zunaj skupne ribiške politike, skup, zunaj skupne kmetijske politike, nadzorujejo lasne meje, imajo svoje reševanje človekovih eh, pravic, imajo svojo politiko energetskih eh, rezerv in niso eh, predmet zunanjih tarif, ki jih ima Evropska unija. Zakaj ne moremo doseči tega, kar je dosilo 7 milijonov 7 milijonov švicarjev in 9 milijonov eh, norvežanov ali pa nekaj manj islancev. Lahko bi kot eh, lastna država, ki ima 60 milijonov prebivalcev, reševali svoje probleme tudi sami. Hvala lepa, gospod Kamal. Hvala lepa. Kadarkoli govorimo o finančni in gospodarski krizi, moramo pogledati nazaj in se naučiti nekaj iz te krize. Kako smo se naučili krizo, da je bila regulacija neustrezna v ZDA, ki je prisiljala banke, da so dali kredite neodgovornim kreditojemalcem. In sicer strankam, ki niso mogli odplačevati svojih eh, dolgov. Ta kriza se potem razširja po vsem svetu kaj bomo naredili z državami, ki tiskajo denar, kot da denar nima nobene vrednosti in pa eh, pozabljeno na tiste ekonomiste, na tistega ekonomista, ki je rekel, da ima denar vrednost. Eh, če nima vrednosti, se spostavljajo kreditni eh, mehurčki, ki se širijo in potem, ko je en poči, se vse sesuje. In eh, to se je tudi zgodilo in iz tega se moramo tudi nekaj naučiti. Hvala lepa, zdaj pa nadaljujemo z poročilom gospoda Kančana. Gospod Mikolašik. Ďakujem, pán predsedajúci, eh, kolegyne a kolegovia. Plne podporujem. Hvala lepa, predsedajúci, drahé kolegyce in kolegy. Poročilo Kančana se nanaša na pravice potnikov v avtobusnem prevozu. Invalidi so še vedno diskriminirani pri tej vrsti prevoza, kljub eh, Evropski konvenciji. Enak dostop eh, vsem do avtobusnega prevoza je predpogoj za zagotavljanje enakih možnosti. To bi moralo veljati eh, tudi za slepe osebe in eh, druge invalidne osebe. Treba se zauzemati za večje pravice eh, invalidov in oseb z omejenimi možnostmi. Še posebej pozdravljam določila glede usposabljanja osebja, kar zadeva eh, invalide. Hvala lepa, gospod Rojtova lepa, predsedojoči. Rezultat eh, glasovanja o poročilu Kančen eh, kaže, da, parlament, da ima parlament jasne prioritete v nasprotju z svetom. Gre za zagotavljanje pravice ljudi, ki se po Evropi odpravljajo z avtobusom. Tukaj je treba zaščititi pravice potnikov, sploh tiste, ki so gibalno omejeni ali imajo druge omejitve. Tukaj imamo možnosti pri rezervacijah in eh, tudi podjetja morajo zagotoviti brezplačne pripomočke za vstop v avtobus. S tem bodo invalidi dobili možnost samostojno potovati po Evropi. To bo izboljšalo njihovo kakovo življenja. To je močno stališče parlamenta in upajmo, da parlament to ne bo oslabilo, gospa Harkin. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Podprla sem 15. amandma zaradi tega, ker podpiram izjemo za določen čas za podeželske, prim, za podeželski primestni promet. Tukaj bomo dali odgovornost malim in srednjim podjetjem, spoh mala bodo imela takšne obveznosti, da bodo morali nekati delovati. In to bo pomenilo, da bodo podjetja ukinjala svoje eh, prevozne poti in bodo ljudje ostali brez eh, prevoza. Sploh kar zadeva prevoze po podeželju, na podeželju, se s tem pojavljajo težave, če bo ta zakonodaja sprejeta. Tako se pojavi situacija, ko transportna podjetja ne bodo več izvajala eh, prevozov. Govorili smo, o odgovornosti eh, podjetij, ampak v tej situaciji bi bil smisel kompromis, da za določen čas eh, omogočimo izjemo za ta območja. Hvala lepa, gospod Harkin, zdaj pa poročilo gospod Sterks, eh, gospod Lavija ima besedo. Signor Presidente, cari colleghi, ho votato a favore della relazione. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, glasoval sem za gospoda za poročilo gospoda Šterksa, eh, kar zadeva za ladje, ki plujejo, pristanišče izplujejo iz njih, se je potrebno spostaviti eh, prostor pomorskega prometa, kar bo izboljšalo pogoje v tem sektorju. Tukaj so formalnosti zelo um, velike in zakomplicirane imamo pa razlike tudi eh, v primerjavi z direktive iz leta 2002 in eh, njeno izvajanje v posameznih državah članicah. Poleg tega imamo še smernice, ki se pa različno tolmačijo. Nova zakonodaja bo omogočila poenostavitev um, upravnih postopkov, s tem bomo vključili tudi nove tehnologije. Upam, da bo prišlo do dobrega sodelovanja med pristojnimi organi. Najlepša hvala. Gospod Groši je pripravil poročilo, zdaj pa predajam besedo gospodu Antoniociju. Hvala lepa, predsedojoči. Področje prometa je področje, ki je povezano z mnogimi zelo pomembnimi temami za Evropsko unijo. Tukaj gre za konkurenčnost notranjega trga, za zdravje državljanov, za varnost v prometu, sploh cestnem prometu. Tukaj imamo različne agencije za posamezne vrste prometa in tiste, ki so odgovorne za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zato moramo pripraviti strategijo, ki nam bo omogočila učinkovito in trajnostno delovanje. Potreben je tudi ustrezen finančni okvir, ki bo omogočil soočanje z izjivi prihodnosti. Čestitam gospodu Grošu za dobro upravljeno delo, gospod Antonijo Cihlo. Gospod Muskardini. Šera Muskardini, no šta? Je ni. Gospod Takola ima besedo arvoisa puhemies on erittäin Hvala, predsedujoči, zelo pomembno je da si prizadevamo za trajnostno naravnano prihodnost eh, prometa, s katero bi zagotovili, da bi promet eh, manj škodil okolju v prihodnje. promet eh, je samo en majhen del onesnaževalca, ampak za ustrezen razvoj potrebujemo tudi trajnostno ravnan promet. Pričemer pa je treba paziti na to, da bodo enaka pravila veljala posod v Evropi. In tukaj imamo danes še določene težave. Saj imamo različna določila v različnih delih Evropske unije morali bi pa zagotoviti, da bodo ta pravila enaka povsod. Tukaj želimo sprejemati nove tehnologije, se zauzemamo za razvoj, kar je pomembno tudi na področju prometa. Gospod Mastela. Hvala. Držitek veljavnosti Lizbonske pogodbe je pokazal, da imamo veliko peticijskih eh, pravic in da dajo državljani veliko pobud. To je instrument, ki omogoča državljanom, da se napotijo na parlament s svojimi predlogi, kar zadeva zakonodajo Evropske unije in njen pliv na vsakodnevno življenje. Statistika kaže, da je vedno več prošen za pomoč, ko gre za okolje, ko gre za človekove pravice in za državljanske svoboščine. Pokazalo se je, da je treba izboljšati komunikacijo med eh, institucijami, tako da bodo lahko državljani bolje izkoristili svojo pravico. Potrebujemo tudi enotnost, eh, ki bo omogočila, da bo omogočila, uresničevanje pravice do peticij. Informacije moramo oblikovati bolj aktivno, tako da bodo državljani dobili te informacije, preden se bodo odločili, kateri mehanizem uporabiti in na koga se obrniti. Hvala lepa. Gospod Kelly, k temu poročilu želite govoriti? Čakajte malo. Gospa Vajdere je pred vami, potem pa ste vi. Gospa Vajdere. 2009. gada. Hvala lepa. Leta 2009 je odbor za peticije dobil 1924 peticij, samo 40 odstotkov jih je bilo sprijetih. To pomeni, da državljani nimajo dovolj informacij o tem, kako se obrniti na parlament. Naj vas opozorim na to, da je treba izboljšati tudi spletno stran odbora. Mnogi še niso videli, da je mogoče Solvit uporabljati tudi online. Na ta način bi lahko bolje informirali državljani, e, potrebujemo pa tudi informacije za tiste, ki nimajo dostopa do interneta. Odbor za informacije je najboljši način za vzpostavljanje stika državljanov za parlamentom, zato sem tudi podprla to poročilo. Hvala lepa, gospod Keli. Gospod predsedujoči, zelo ste velikodušni, hvala lepa. Odbor za peticije je eden veliko uspehov za Evropsko unijo, to sem videl tako kot drugi člani Evropskega parlamenta. Gre za podporo in odprto uho za ljudi, ki se obračajo na institucijo, ki so razočarani nad birokracijo v lastni državi. Vendar pa je treba marsikaj še izboljšati, bolj moramo sporočiti, dobro moramo sporočiti informacije državljanov, pospešiti sam eh, postopek eh, in tretjič države članice. Moramo spodbuditi, da odgovarjajo na vprašanja bolj hitro kot eh, trenutno. Sej s tem frustrirajo državljane, ker prihaja do velikih časovnih zamikov. To pa je zelo dober razvoj in lahko čestitam eh, tudi komisiji, da je prisluhnila ljudem, ki resnično potrebujejo največ. You, Mr. Kelly. Mr. Kelly, Najlepša hvala, gospod Kelly. Gospod Kelly, drugič ne pozabite, da eh, vas je potrebno uvrstiti na seznam, preden se začne obrazložitev glasov. Ni vas bilo na seznamu in zato vas eh, nisem poklical. Res je, sam sem kriv, se bom kaj naučil iz tega. Zdaj pa prehajamo na poročilo Turunen. Gospa Roncoli, imate besedo. Ringrazio, predsedente. La crisi economica ha colpito. Najlepša hvala. Gospodarska kriza je zelo prizadela mlade evropejce, uničila je njihove karierne želje in jih prisilila da živijo v nekakšnih vicah. 25 odstotkov mladih starih do 25 let je brezposelnih, torej imamo celo vojsko ljudi, ki so na videz brez prihodnosti. Na srečo demografske napovedi kažejo, da se bo v Evropi spustilo 80 milijonov delovnih mest, vendar pa bo za to potrebno znanje in spretnosti. Osredotočiti se moramo na mlade, to bo izziv, vendar to je edina gotova naložba v prihodnost Evropske unije. Začeti moramo z dobrimi naložbami v izobraževanje in po zaslugi tega dokumenta mislim, da nam bo to uspelo. Vesela sem vsake pobude, ki enostavno pomaga mladim pri njihovih karjerah. Najlepša hvala, gospod Takolo. Arvojsa, pojme, so narite in tarkete. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ključno je, da mladim olajšamo dostop do trga delovne sile. Gospa Turunen je opravila odlično delo pri tem poročilu in zelo me veseli, da je parlament to poročilo sprejel. Vendar to ni dovolj, mora se spremeniti naš pristop ne samo v parlamentu, temveč tudi v državah članicah. Vemo, da nam je brezposobnost mladih ušla izpod nadzora, številke v Evropski uniji so nad 20 odstotkov in to ni prava pot. Potrebujemo torej praktične ukrepe v državah članicah in v Evropski uniji. Eh, ne potrebujemo govorov in resolucij, preiti moramo z besed k dejanjem. Eh, iz kakršnega koli razloga že trg delovne sile ne deluje, mladi ne dobivajo služb, nimajo tistih izkušenj, ki jih potrebujejo in v takšnih razmerah moramo razviti neke nove poti, s katerimi bomo mladim zagotovili delo, tako da bomo vzpostavili bolj vzdržen trg delovne sile za prihodnje. Upam, da ne bo to poročilo pristalo nekje v predalo, temveč da bodo mladi dejansko dobili delo. Najlepša hvala, gospa Morkonajte. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Brezposobnost mladih je vedno večji problem. 20 odstotkov mladih v Evropski uniji je brezposelnih. Glasovala sem za stališče Evropskega parlamenta, ker mislim, da bomo s tem posredovali pomembno sporočilo tako komisiji kot državam članicam glede eh, razmer na področju brezposelnosti mladih. Strinjam se z idejami, ki so osebovane v poročilu, namreč da programi kot eh, Erasmus, za mlade podjetnike zaslužijo še nadaljno podporo. Pomembno je podariti pomen neformalnega izobraževanja za mlade. Ravno tako pa bi morali razmišljati tudi o strategiji za leto 2020. Vključitev mladih na trg delovne sile bo namreč. Eh, se zgodila tudi po zaslugi delovnih, eh, zelenih delovnih mest. V Litvi, na primer, omogočamo ugodnejše pogoje podjetjem, ki zaposlujejo mlade, ki so prvič prišli na trg delovne sile. Najlepša hvala. S tem prehajamo na poročilo Gruni. Gospa Roncli ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. bolj prožne oblike dela na splošno, eh, niso prispevale k zaščiti socialnih pravic delavcev. Torej, eh, potrebno se je boriti proti tovrstnim nestardarnim pogodbam in delovnim mestom, zagotoviti moramo več varnosti vsem zaposlenim. Mislim, da bomo s eh, tem poročilom dosegli višjo raven. Možnost eh, delovnega mesta, ki daje dobre obete za prihodnost, je naš najpomembnejši cilj. Na ta način bomo zagotovili oživitev evropskega gospodarstva in upam, da bodo vse države članice vlagale več verov v zagotovljene poklicne poti na višji ravni tako bomo rekli, ja Evropi znanja in e, zaposlovanja in ne negotovim delovnim mestom. Hvala. S tem prehajamo na zadnje poročilo, poročilo gospoda Fernandesa. Besedo pa dobi gospod Perilo. Najlepša hvala, predsedujoči. Današnje glasovanje o poročilu Fernandez, za katerega sem bil poročevalec v Senci v imenu svoje poslanske skupine, je poslalo jasno sporočilo v imenu parlamenta, namreč pozivamo Evropsko komisijo naj pripravi specifično direktivo o ravnanju z biološkimi odpadki, biološko razgradljivimi odpadki, predvsem pa tukaj potrebujemo ločeno zbiranje odpadkov, ki bo obvezno. Biološko razgradljivi odpadki so lahko pomemben vir za Evropsko unijo, če bomo znali z njimi ustrezno ravnati. Eh, omogočajo nam pridobivanje bioplina, ki ga je mogoče predelati v metan ali pa ga lahko uporabljamo za proizvodnjo elektrike. Zaskrbljen sem bil zaradi eh, zadnjega sporočila komisije. Komisija je namreč dokaj skeptična glede priprave zakonodaje na tem področju. Skupaj z drugimi kolegi smo na ta način uh, podkrepili pismo, ki smo ga poslali komisarju Potočniku v zvezi s tem in upam, da bo komisija kmalo pripravila ustrezno zakonodajo. Najlepša hvala, gospod Morkenajtem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Biološki odpadki so nekaj, kar zanima vse državljane v moji državi. Zbiranje tovrstnih odpadkov je različno urejeno v različnih državah. V nekaterih državah se zbere eh, približno 10 odstotkov eh, tovrstnih odpadkov, ostalo konča na deponijah, ponekod pa so razmerje drugačne. Prizadevati si moramo za zmanjševanje količine odpadkov, ravno tako pa moramo poskrbeti za to, da bo evropska družba postala družba, ki bo reciklirala odpadke. kar pa zadeva biološke odpadke, mislim, da moramo vrednotiti vse pogoje, zato da na tem področju ne bomo povzročili dodatne škode. Vzpostaviti je potrebno natančna pravila glede tega, kakšni biološki odpadki se uvrščajo pod kompost. In mislim, da uh, mora to biti urejeno na ravni celotne Evropske unije. Najlepša hvala, gospa Rojtova. Gospod predsedujoči, najlepša hvala za to priložnost, da obrazložim svoje glasovanje v zvezi z zeleno knjigo Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki. Strinjam se s samim okvirom, vendar mislim, da preden se loti priprave zakonodajnih predlogov, bi komisija morala narediti več, kar zadeva reševanje problemov varne oskrbe s hrano in kar zdeva razmere v državah v razvoju. Komisija bi morala bolje preučiti vpliv na okolje, eh, kar zadeva uporabo bioodpadkov, bioloških odpadkov za gorivo. Ravno tako me skrbijo toksični odpadki, ki se eh, hranijo pri nas. Najlepša hvala. S tem je obrazložitev glasov zaključena in zasedanje je prekinjeno do 15.